teden in sedaj smo na vrsti pri vprašanjih imenovanja delegatov, predlagali sprememb. Vse to, kar smo doslej razpravljali, boste našli v zapisniku.